Dear colleagues, I would like to... Spoštovane kolegice in kolegi, začeli bomo z današnjo sejo. Najprej bi rad pozdravil um, zunanjega ministra Iraka, dr. Ibrahima Abdullah Karima Hamzail Eshajkerja Al-Jafarja. Spremljajo ga drugi uradniki Glavna tema, o kateri bomo razpravljali, bo Daješ in pa boj proti Daješu. In kot veste, že nekaj dni poteka velika vojaška operacija, katere cilj je ta, da bi osvobodili Mosul iz rok Daješa. In To je zelo kompleksna vojaška operacija, ki bo zahtevala nekaj časa. Upajmo, da človeški stroški eh, te operacije, ki se jim ne bomo mogli povsem izogniti, bodo vendarle kar se da nizki. Kot veste, imamo uh, tukaj uh, iraške sile, uh, vojaške sile in policijske sile, ki so odeležene pri tej operaciji. Dobro bi bilo, če bi se naučili iz preteklih takšnih uh, uh, situacij in pripraviti se moramo na to, da bo ta velika vojaška operacija imela tudi uh, humanitarne posledice. Torej, gospod minister, besedo bom dal vam, da nam podate uvod v to temo. Kolegi pa bodo potem dobili priložnost za vprašanje. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Urahibu bikum jami'an, uh, ajmalat rahmatullahi. Dobr dan. In hvala lepa, da ste me povabili na to sejo. Sem tukaj v Evropskem parlamentu, eh, parlamentu narodov. In eh, tukaj se sliši glas narodov. In tukaj lahko posredujemo svoje mnenje vsem narodom sveta. Parlamenti so odr, ki nam omogoča predstavitev našega mnenja javnosti. To je mesto, kjer se usmerja delo vlade v interesu naroda. Parlament je izraz volje naših narodov. Ni razlik med narodi. Razlike obstajajo med eh, političnimi strankami ljudje so si zmeraj blizu, ne glede na geografsko ali versko oddaljenost. Tukaj sem kot predstavnik iraškega naroda in prišel sem v to evropsko hišo. Ta evropska hiša se ni rodila čez noč. Ta inštitucija, kakor tudi Evropska unija, sta se rodili po stoletjih vojne, po stoletjih prelivanja krvi. Prestolnica Evropske unije in številne prestolnice eh, po Evropski uniji eh, so nastale po svetovnih vojnah. Eh, po prvi in drugi svetovni vojni pa je posledično prišlo do nastanka Evropske unije. Že kar nekaj časa si nekateri prizadevajo, da bi eh, si uklonili voljo naroda in eh, Daesh je eh, nov pojav na tem področju, ampak kar zadeva vsebino, pravzaprav ne predstavlja nič novega, namreč podobni pojavi so vzniknili tudi v preteklosti. Ta pojav ima zgolj novo ime. Gre za napad na človeka. Ne glede na to, ali je to moški, ženska, otrok ali pa ostarela oseba. To je nekdo, ki želi prelivanje krvi. Nikar ne menite, da je Daesh zgolj sovražnik enega naroda. Daesh je sovražnik celotnega sveta predstavlja izziv tako za nas, kakor tudi za vas. Eh, poskuša izvajati teroristične napade tudi pri vas, kakor eh, jih izvaja v naši prestolnici. Ubija vaše sinove, kakor je ubijal tudi naše sinove. Poskuša oskruniti čast vaših žensk, kakor je uh, oskrunil tudi čast naših žensk, napada otroke povsod po svetu. Za vojno proti Dajšu skušamo zaščititi človeško dostojanstvo. To je edini verodostojni boj, edini boj za človeštvo. Vse druge vojne niso resnične vojne, to so geografske vojne ali pa gospodarske vojne. Vojna proti terorizmu pa je vojna proti tistemu, ki poskuša uničiti človeško dostojanstvo. Danes bomo govorili o Mosulu. To je drugo največje mesto v Iraku. Ampak pravzaprav pri tej vojaški operaciji ne govorimo o Mosulu. Govorimo zgolj o ozemlju, na katerem delujejo zle sile, ki jih predstavlja islamska država. Te zle, zle sile so napadle iraški narod, ta stari narod. Mesta Dalawa ali Sirija so pomemben del človeške zgodovine. In eh, Daješ poskuša napasti eh, te stare dokaze civilizacije. In sedaj bo vse skupaj doseglo vrhunec v Mosulu. Več kot sto pripa, eh, več, pripadniki več kot stotih narodnosti so prisotni na tem območju. Evropejci, eh, kanadčani, iračani in tako naprej. Ne bodite presenečeni. teroristične grožnje ne obstajajo zgolj na našem območju, ampak posod po svetu. Pogosto teroristi eh, prihajajo iz demokratičnih držav po svetu, vendar pa ne predstavljajo vrednot teh držav. Na vaše države gledamo z vidika vaših parlamentov, vaših nevladnih organizacij, vaših vlad, ki nas podpirajo v boju proti Dajšu. Naš boj danes ne zadeva zgolj Musul ali pa iraško vlado. Gre za humanistično vojno. Za vojno proti Dajšu, ki mora biti svetovna vojna. To je vojna, ki zajema vse svet. Pričela se je 11. septembra 2001 in sicer v New Yorku. Potem eh, se je preselila v Madrid, eh, v Evropo, na Bližnji vzhod in sedaj ta vojna divja v Siriji in v Iraku. Mogoče je to najpomembnejša vojna, s katero se je soočilo človeštvo. Obstajale so hujše vojne v preteklosti, ampak te nikoli niso v tolikšni meri prizadele otrok, na primer. Te vojne niso skušale izkoristiti žensk, jih eh, zlorabiti in jih potem zažgati, kot se je zgodilo v Rafi recimo. To je za nas sveta vojna, vojna za človeško dostojanstvo. Ne branimo zgolj Iraka branimo vsa človeška bitja na svetu. To je sveta vojna proti tistim, ki skušajo uničiti človeštvo. To je vojna, ki bo najbrž dolga vojna, kajti gre za boj med dobrimi in zlemi silami, gre za boj za človeško dostojanstvo. Poleg tega je to zelo agresivna vojna in najbrž bo to tudi zelo draga vojna. Iračani danes eh, nosijo največji del bremena te vojne. Preliva se naša kri. Kot veste, je Irak bogata država, eh, gospodarsko zelo bogata država. Imamo veliko naravnih verov, eh, nafte, Eh, dobro razvito, imamo kmetijstvo, turizem. Irak eh, je bogata država, kar eh, zadeva nahajališča mineralov, ampak Irak je tudi država, ki je danes v prav posebnem položaju. Cena nafte se je znižala. Stroški vojaške podpore pa so se povečali in to vodi v velik primankljaj v proračunu iraške vlade. Zato se zahvaljujem vsem vladam, ki so podprle Irak in ki eh, so nam zagotovile pomoč. Irak nikoli ne bo pozabil eh, tistih, eh, ki so nas podprli, še prav posebej v tej težavni situaciji. Kot je povedal moj prijatelj eh, Pasku, seveda obstajajo težave povsod po svetu in eh, bili smo že v podobnem položaju. Ampak iz tega se moramo tudi kaj naučiti. Potrebno se je soočiti z Dajšem in sicer eh, moramo to storiti skupaj, sicer se bo ta organizacija razširila po svetu. Daesh se bori proti vsem eh, državam na svetu, vsem prestolnicam, proti vsem otrokom, vsem eh, ženskam in vsem moškim. In zaradi tega se jim moramo upreti. Upreti se moramo temu sovražniku civilizacije in eh, človečnosti. Mosul je mesto na severu države, to je drugo mesto, drugo najpomembnejše mesto v Iraku, takoj za Bagdadom. In jaz sem diplomiral na univerzi v eh, Mosulu, na eh, medicinski eh, fakulteti in zato dobro poznam prebivalce tega mesta. Bil sem na univerzi v eh, Mosulu, hkrati pa sem tudi del družbe tega mesta, torej dobro poznam to mesto. To mesto je znano eh, po svojih univerzah eh, in najboljši zdravniki v naši državi prihajajo iz Mosula, najboljši oficirji v naši vojski prihajajo iz Mosula. To je zelo pomembno gospodarsko središče in to je mesto, ki so ga, če lahko tako rečem, ugrabili teroristi in to mesto izkoriščajo na različne načine s podporo nekaterih držav. Ampak prebivalci mesta ne popuščajo, uprli so se Dajšu in zaradi tega je prišlo do množičnega pobijanja. Ampak kljub vsemu trpljenju, je eh, to mesto ostalo na nogah. In eh, čas je, da Mosul ponovno pridružimo državi Iraku, kajti ponosni smo na to mesto, prebivalci Mosula. Uh, eh, prihajajo iz različnih etničnih skupnosti, so pripadniki različnih verskih skupnosti in pripravili smo načrt za ponovno osvojitev tega mesta. Skušamo zagotoviti tudi pomoč in pa poskrbeti za uh, begunce iz eh, tega mesta, ki bodo verjetno posledica uh, teh spopadov. Vse to uh, pripravljamo. Zagotoviti jim želimo tudi zdravstveno pomoč. Vse to počnemo v sodelovanju z različnimi zavezniki, predvsem evropejci, eh, avstralci, pa tudi američani so nam pomagali. Danes tukaj bi rad izrazil uh, svojo hvaležnost uh, vsem in ko bomo enkrat zmagali, bo to zmaga za nas vse. Najlepša hvala za to priložnost. Še enkrat. Hvala lepa, sedaj pa bomo začeli z razpravo. Napovedati moram, da imamo šest kolegov oziroma sedem kolegov, ki. A, sedaj že osem. Osem kolegov bi želelo spregovoriti. Na voljo imamo pol ure, vključno za vprašanje in odgovori, zato bi vas prosil, da se omejite na dve minuti, potem pa bo njegova ekscelenca lahko odgovorila na vaše vprašanja. Začel bom z gospodom Adaksonom, da on postavi svoje vprašanje. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Hvala lepa, vaša ekscelenca, zunani minister, da ste prišli v Evropski parlament v teh težkih časih za vašo državo. Začetek februarja tega leta je Evropski parlament sprejel resolucijo o položaju v Iraku ko gre za manjšine. Evropska ljudska stranka je podala pobudo za to resolucijo, to je največja politična skupina v Evropskem parlamentu in tudi sam predstavljam to politično skupino. Opredelili smo, da potekajo sovražnosti proti tem manjšinam in opredelili smo, da je to genocid, ki ga izvaja islamska država. to uh, je sedaj podlaga za moje vprašanje. Kako je z indigenimi uh, manjšinami? Kakšen bo položaj uh, teh manjšin potem, ko bo Mosul osvobojen? Moje vprašanje je sledeče. Kako, kaj je potrebno, da bi eh, eh, kristijani, kalini, Eh, Turkmeni in vse druge manjšine eh, dobili možnost, da se vrnejo v tista območja, odkuder izvirajo, naprimer Sinjar in Talafan. Mislim, da je to ključno vprašanje. Zavedam se izzivov in problemov ampak eh, zelo bi me zanimal vaš komentar v zvezi s tem vprašanjem. Torej, kako boste obravnavali to vprašanje po osvoboditvi Mosula? Hvala lepa, gospod Kan, dve minuti. Hvala lepa, gospod predsedujoči, vaša ekscelenca. Eh, torej, šalam aleikum, eh, lepo, da ste danes z nami. Čestitam vam tudi za uh, sestanek uh, sveta uh, med Irakom in Evropsko unijo. In upam, da boste kar se da hitro uspešni v boju za Mosul. Imel bi Vprašanje v zvezi z humanitarno platjo eh, tega napada. Kakšne bodo humanitarne posledice tega? Zanima me, kaj bo to pomenilo za begunce. Kaj, kaj, katere ukrepe je uvedla vaša vlada, da bi eh, obvladala ta problem? Eh, torej, Evropska unija je eh, namenila 95 milijonov za pomoč. Zanima me, kako boste zagotovili, da bo ta denar eh, dejansko dosegel tiste ljudi, za katere je namenjen. Pa še ena stvar. Teda torej, kolega pred menoj je že omenil manjšine. Ta eh, daješal scenarij. Torej, kaj se je dogajalo v prvih fazah v Mosulu? prišlo je tudi do sektaštva med različnimi skupnostmi. Torej, zanima me, kaj boste storili oziroma kaj ste storili, da ne bomo zapadli temu začaranemu krogu, tako da bodo vse manjšine dobile občutek, da so del svobodnega Iraka. In Kako pa je v Arbilu? Um, kakšen je položaj um, beguncev tam? Opazil sem nestrinjanje med central, v zvezi s, se strani centralne vlade. Kako je s tem? Hvala lepa. Sedaj pa. Dve minuti, izvolite. Hvala. Tri. Uh, vprašanja bi imel. Eh, Srednjam se s tem, kar so povedali eh, kolegi eh, vojaške sile, zdaj skušajo osvoboditi Mosul. Ali ste se izognili napakam, ki jih je naredila sektaška vlada med leti 2011 in 2013? Kako je tudi z letalskimi napadi, z letalskimi posegi? O tem nimamo veliko informacij. V španskem tisku sem danes jutraj eh, nekaj prebral in ne vem, ali je to res ali ne. E, torej, opozicija je omogočila, da naj bi džihadisti pobegnili iz e, Iraka, ali je to res ali ne, kajti to bi bil pravi škandal, če je res. Hvala. Ja, hvala lepa, gospa, gospod predsedujoči. Hvala lepa, gospod zonani minister, da ste danes z nami in hvala lepa za vaš uvod v to razpravo. Imela bi dve vprašanje. In ti dve vprašanje ste nanašata na način bojevanja. E, torej, kako nameravate osvoboditi uh, Mosul? Septembra, ko uh, se je osvobajala Faluđa iz rok uh, IS-a, je prihajalo do hudih kršitev človekovih pravic, prihajalo je do masovnih skupinskih ubojev. Iraška olada je napovedala, da bo te primere raziskala in da bo takšne primere v prihodnje prepovedala. Sedaj, ko je pred nami osvoboditev Mosula, je vaša olada dejala, da bo poskrbila za to, da eh, zlasti šiitske milice ne bodo del takšnih procesov. Danes pa sem slišala vest od Reutersa, da uh, obstaja, da je neka šiitska milica napovedala, da se bo borila na strani iraške uh, vojske in sicer uh, zlasti bo prodarla uh, na območje zahodno od Mosula. Torej ta nevarnost je spet z nami, kajti v boju uh, ne bodo prizadeti zgolj uh, bojevniki iz vrst Daješa, ampak tudi civilisti. Kako vidite vi napoved uh, te šiitske milice? Hvala. Thank you very much. Hvala lepa. Gospod Castaldo, dve minuti. Grazie, grazie, Hvala lepa, gospod predsedojoči. Zahvaljujem se tudi njegovi ekscelenci Salam Aleikom, da ste danes tukaj z nami. Zahvaljujem se tudi za napredek, ki ga dosegajo uh, iraška vojska in pa pešmergi. Naj vam zastavim vprašanje v zvezi z Turčijo. Pred kratkim je prišlo do velikih napetosti med eh, iraško in pa eh, turško vlado. Uh, šlo je za možno. Uh, upletenost eh, turške vojske oziroma sodelovanje turške vojske pri osvoboditvi eh, Mosula. Eh, to je zelo pomembno iraško mesto in tam je tudi pomembna turška manjšina. milice eh, kot eh, Al-Shabi eh, so dejale, da so se pripravljene boriti proti tujim okupatorskim silam, kot recimo proti Turčiji. Sprašujem se, glede na zelo ostre izjave in deloma tudi neprimerne izjave predsednika Erdogana na račun eh, vašega predsednika vlade. Eh, me zanima, kaj menite o Turčiji, eh, ali je bil dosežen sporazum z regionalno kurdsko vlado in kakšni so odnosi med vami, kar zadeva osvoboditev Mosula. In drugo vprašanje, situacija v Siriji. Eh, tam eh, je tudi eh, prisotnih kar nekaj predstavnikov različnih milic, Rešabi, Hezbola in tako naprej. In ta vojna je ena izmed najbolj odprtih vojn na bližnjem in srednjem vzhodu. Zanima me, kakšna je, kakšen je vaš pogled na perspektivo Sirije, gospod Borgecija. Najlepša hvala, pozdravljam eh, ministra, počaščeni smo, da ste danes tukaj z nami. Pridružujem se kolegu Kastaldu in vam zastavljam vprašanje v zvezi z Turčijo. Eh, lahko eh, smo brali izjavo predsednika Erdogana in ZDA in Turčija naj bi razmišljale o skupni vojaški operaciji v podporo iraški vojski. Ali se vam eh, zdi to, ta napoved utemeljena in verjetostojna? In drugič, eh, slišali smo tudi novico, eh, ki se mi zdi zelo nevarna, predvsem za civiliste in sicer da naj bi obstajala možnost, da bi lahko ISIS, Daesh ali kakorkoli pa želite, da, ga, da jih imenujem, uporabila kemično orožje. Zanima me, eh, kakšen bo odnos 250 tisočih, 2500 eh, tujih borcev. Ali eh, bodo zbežali, ali se bodo rešili, ampak kam bodo odšli, ali bodo povzročili še dodatno zaostritev situacije v Siriji. Kaj pa Al-Baghdadi, ali je še v Mosulu ali pa je že odšel na varno v Sirijo? In še dve vprašanji. Ali eh, je eh, res, da obstajajo letaki, ki pozivajo k ljudskemu uporu? Ali eh, tudi nekateri civilisti podpirajo to hipotezo osvoboditve? In uh, drugo vprašanje zanima me, eh, kakšno je tveganje za italijanski kontingent, eh, ki vodi uh, osvoboditev uh, Mosula. Ta napad bi uh, lahko uh, bil uh, tudi izkoriščen v namene propagande uh, islamske države. Gospod Epitideas. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospod minister. Imel bi tri vprašanja. Prvič, Irakiš, iraška vlada ali daje vojakom navodila, da naj, če se le da, ščitijo civilno prebivalstvo ali obstajajo možnosti za um, pobeg eh, civilnega prebivalstva ali bodo uporabljeni kot človeški ščit. Drugič. Torej, eh, del uh, iraških vojaških sil, Al-Salabi, uh, ali je iraška vlada predvidela karkoli za to, da ti ne bodo postali nasilni do prebivalstva in pa do sunitev. In tretjič, kako vidite poseganje Turčije v to vojno? Predsednik Erdogan je pred kratkim dejal, da je Irak turška zemlja. Kaj si obetate od upletanja Turčije v ta boj oziroma kakšni so vaši strahovi v zvezi s tem? Hvala lepa. Hvala lepa. Gospa Kati Piri. Hvala lepa. Gospod minister, lepo vas pozdravljam v Evropskem parlamentu um, zavedeče osvoboditev Mosula in um, um, pogumnim vojaškim uh, vojakom in pa pešmergam želimo uh, veliko poguma v boju proti uh, islamske državi. Pridržujem se vprašanju Kastal, gospoda Kastalda. In sicer me zanimajo napetosti med Bagdadom in Ankaro. Uh, In pa zadnja vest je, da eh, so se bodo eh, turške eh, letalske sile odeležile napada na Mosul. Zanima me vaše mnenje v zvezi s tem. In zadnje vprašanje. Slišali smo vest, da eh, so tretji dan eh, tisoči Iračanov zbežali v Sirijo. Pet tisoč ljudi je danes dospelo do nekega taborišča eh, tam in številni so tudi na meji. Save the Children, nevladna organizacija, je dejala, da so pogoji tam med najslabšimi, kar so jih kdaj videli in da pričakujejo, da se bo tisoče ljudi podalo na pot. Torej, zani, povejte nam nekaj več o tem, ali načrtujete, načrtujete kaj za primer sile in ali imate kakšne še načrt za civiliste, ki bežijo? Hvala lepa, gospod Van Balen. Hvala lepa, gospod predsedajoči. Zelo sem, smo počešeni, da je gospod minister danes z nami. Zanima me sledeče. Rusi eh, so se upletli, eh, ZDA, Turčija, Iran, številni drugi. En cilj je ta, da bi odpravili IS in pa eh, okupacijo. Kako vidite eh, sodelovanje med omenjenimi državami, kajte države ne sodelujejo eh, samo druga z drugo, ampak tudi delujejo druga proti drugi? Kakšen nasvet nam lahko date? Hvala lepa. Gospa Gomeš. Eh, lepo vas pozdravljam, gospod minister. Dobrodošli. Bila sem v Kabilu in sreč. In pešmergi so se pripravljali na to, da bodo učili v Mosul in zelo so si želeli podporo sunitskih enot, kajti želeli so se izogniti povratnim ukrepom in pa revanšizmu in pa um, obtožbam oziroma napovedim uh, revanša. Sedaj imamo tam široko koalicijo. Ali bo vzdržala? Ali bo iraška vojska prešla? Uh, potem, ko bo Mozul enkrat usvobojen, us ali bo um, zagotovila, da koalicija ne bo razpadla. Sedaj pa, kar se tiče turške uloge. Kako vi vidite ulogo Turčije pri omogočanju Daesha, da je prišel v Turčijo in v Irak? Kako pa, ali želijo zgolj zamejiti kurde in ali imajo res ozemljske in pa vodne ambicije v, Sira, v Iraku in v Siriji. In um, kako naj bi vam Evropska unija lahko pomagala pri vzpostavitvi območja, kamor bi se lahko vrnile eh, manjšine? Hvala lepa. Gospod Lic. Ime mi je Ana Lic sem eh, član Evropske socialdemokratske skupine. Zelo sem hvaležen, da ste se eh, danes eh, pridružili Evropskemu parlamentu. Torej, navezal se bom na gospo Gomeš. Kakšna bo dediščina v tej državi? Kako boste vzpostavili spravo? Torej, zadevo se vzpostavili v širok kontekst. Kako bo v Siriji z upletenimi silami in kako bo se vzpostavili eh, pravica? Irak, ali eh, se bo Irak pridružil mednarodnemu kazenskemu sodišču, kajti eh, treba je vzpostaviti eh, pravico in To je zelo pomembno za to regijo. V, v Evropski uniji uh, vse, kar počnemo, uh, počnemo na podlagi prava in zanima me, kako boste vi, uh, kako vi vidite Evropsko mednarodno sodišče in pa Irak in pa kako, boste, kako se predstavljate s pravo med ljudmi v Iraku. Hvala lepa in pa želim vse dobro vaše državi. Hvala lepa. Postavili ste številna vprašanja, ki zadevajo številne vidike v zvezi z položajem tam, zlasti v zvezi z Mosulom. Slišali pa smo tudi vprašanja, ki so si bila med seboj podobna. Zlasti imamo v mislih vprašanja v zvezi z Turčijo. Torej, vaša ekscelenca, beseda je vaša. Assalamu alaikum rahmatullah. Tako da الاسئله التي شملت عشره من الساده والسيدات. Deset govorcev je zastavilo vprašanja, ki so se nanašala na vse vidike situacije v Iraku. Če bi želel odgovoriti na vsa ta vprašanja, bi potreboval veliko več časa. Ampak eh, dovolite mi, da skušam nakratko, eh, a izčrpno odgovoriti. Kar zadeva manjšine v Iraku. Spoštujemo eh, različne manjšine, vendar pa ne gre za manjšine, Eh, manjšine same po sebi, kajti to niso ravno manjšine, eh, gre eh, za zelo pomembne prebivalce Iraka. Kultura, zgodovina, dediščina niso last teh manjšin, ampak so del Iraka. Res je, to so manjšine, ki pa so igrale pomembno vlogo, vlogo, na katero smo zelo ponosni. In te manjšine so eh, prisotne tudi v eh, vojaških eh, enotah Iraka, jezidi, recimo versko prepričanje in pa verske stavbe, kot recimo crkve so bile eh, žrtve napad, ravno tako kot mošeje. Torej tisti, ki so predstavniki tako imenovanih manjšin, so zastopani v javni upravi, v uh, javnih inštitucijah, v parlamentu. Celoten iraški verski in etnični mozaik eh, je prisoten uh, na politični ravni. Uh, njihove žrtve so bile ravno tako velike kot naše. Veste, kaj se je zgodilo z jezidi eh, v mestu eh, Sinjar. Eh, ženske so bile zlorabljene, otroci so bili prodani v Sirijo. Torej, ne razlikujemo med manjšinami in pa večino, kajti vsi skupaj branimo svojo državo in skupaj se upiramo sovražniku. Ne govorimo torej o manjšinah, gre zgolj za eh, kulturni pojav, za civilizacijski pojav v Italiji, eh, v Iraku se upravičujem. in Irak predstavljajo vse te manjšine. Že v Erbilu leta 1572 eh, smo eh, se ukvarjali z človekovimi pravicami. Takrat je bilo govora o pravicah žensk in pa o iraški kulturi. In eh, iraška kultura je sestavljena iz tega mozaika manjšin eh, in te manjšine so eh, zmeraj eh, složno živele. Iračani si nikoli eh, niso zastavljali vprašanja, kdo je kristjan, eh, kdo je jezit, kdo je sunit in šit. Vsi iračani so eh, irečani. Eh, kaj ti eh, dajš, se bori proti vsem. To eh, ni vojna proti eni sami verski skupnosti, proti eni sami veri. To je vojna zopr človeštvo, eh, to je vojna zopr iraški narod, eh, miren in miroljuben iraški narod. To je vojna med dobrim in zlem. In vojna proti tistim, ki dobavljajo orožje eh, tej osi zla. Eh, Turkmenistanci so ravno tako pomemben del iraške države. Veliko so prispevali k eh, gradni iraške države in žrtvovati so se morali v času Sadama Huseina vsi iraški otroci, ne glede na njihovo versko pripadnost, zaslužijo, da gradijo prihodnost Iraka. Najlepša hvala za vsa vaša vprašanja. Hvala lepa za pozornost, ki jo namenjate Iraku. Humanitarne operacije so zelo pomembne. Skušali smo zmanjšati število razseljenih. Eh, še prav posebej, ko je bila napovedana ta bitka za osvoboditev Mosula. Ne gre zgolj za osvoboditev Mosula. Eh, pripravili smo se seveda na to bitko. Pripravili smo se na ta boj eh, za osvoboditev Mosula, hkrati pa nas zelo skrbi za prebivalce Mosula. Veliko jih je ki eh, še ostajajo na svojih domovih. Eh, to je veliko mesto, več milijonov prebivalcev živi tam. Eh, tam so bolnišnice, potem tudi ustrezne storitve za otroke in tako naprej. Torej, potrebno je pripraviti vse načrte za to težavno situacijo in priprave seveda potekajo. Poskušali bomo upoštevati tudi humanitarne vidike, predvsem, ko gre za civiliste. In prejeli smo več kot dve milijardi dolarjev pomoči. Združeno kraljestvo in pa ZDA so nam namenile 100 milijonov pretekli teden, seveda pa ne moremo pozabiti tudi na Evropsko unijo in pa na eh, njeno eh, pomoč 100 milijonov evrov. Vse to spoštujemo. in eh, tisti, ki eh, nam zagotavljajo sredstva, so lahko pomirjeni. Zagotavljamo vam, da se ta sredstva eh, uporabljajo v skladu z željami držav, donatork. Ne glede na to, kakšna bodo verska in pa etnična partnerstva v prihodnosti. Spomnim še, še druge polovice 60-ih let. Takrat so uh, eh, razlučne verske skupnosti v Mosulu uh, odlično sodelovali. Eh, in eh, Daesh se pretvarja sedaj, da brani sunite, eh, medtem ko suniti tega sploh niso zahtevali. Seveda je sunit in še veliko več jih je in Daesh uporablja sunite kot izgovor, namreč pravi, da jih brani. Eh, ampak eh, temu ne moremo verjeti. Prišlo je tudi do konfliktov med centralno vlado in pa eh, regionalno vlado. Trenutno federalna vlada zelo dobro uh, sodeluje z uh, regionalnimi vladami, uh, tudi ko gre za nafto in pa za razdelitev dobička od nafte. To vprašanje je bilo rešeno in uh, na ta način um, so trenja sedaj manjša, kar pa zadeva iraško vojsko. Minister za obrambo eh, je poklical eh, nekaj prostovalcev, eh, pričeli smo z novačenjem in sprejeli smo prostovoljce. Tudi še Hastani je zahteval pomemben verski voditelj, da pozabimo na uh, trenja in je pozval vse, da se borijo za dostojanstvo države. Vojaške sile vodi e, predsednik vlade in predsednik vlade ima e, tudi zelo pomembne pristojnosti. Predsedstvo, svet ministrov in pa poveljništvo nad oboroženimi silami. Predsednik vlade Eh, ima torej dvojno funkcijo. Želimo se izogniti verskim delitvam in povsem iskreno želim povedati, da eh, v Iraku ni verske vojne, da eh, se ne borijo med seboj različne verske skupnosti. Iraški narod je, je mikrokozmos različnih družb arabcev, sunitov, šijitov, trohmenistancev, jezidov in tako naprej. Ampak eh, te skupnosti ne živijo v getih, ampak eh, sodelujejo, sobivajo v, eh, v vseh provincah, niti ene iraške province ni. Eh, kjer ne bi bilo eh, zastopanih različnih eh, skupnosti oziroma vseh skupnosti, vseh verskih skupnosti. Bodite previdni, ne verjemite medijem. Irečani so dobri, inteligentni in uh, to uh, mirno sobivanje se prenaša iz. Uh, uh, ene generacije na drugo. Karbala je sveto mesto uh, eh, šitov. Pravijo, ampak prosim, ne zapadite v eh, past, ne sledite tej vabi. nekaterim eh, novicam ne smete zaupati. Veliko časa je bilo potrebnega za pripravo ofenzive, ki ima za cilj, da eh, ponovno prevzamemo Musul. Zelo smo si namreč prizadevali za to, da bi zaščitili eh, civiliste. Ne gre za versko vojno med šiiti in suniti, v to ne verjamemo. suniti in šiti eh, dobro živijo skupaj in tudi kristijani in uh, jezidi. Med uh, prvimi močini, mučeniki uh, je bil uh, sunit, ko je šlo uh, za upor uh, naroda. Eh, in eh, sodelovali so vsi iraški borci, ne glede na njihovo pripadnost, ne glede na njihovo versko prepričanje. Eh, Faluđa, želel bi vam povedati naslednje. Ne moremo reči, da se na bojišču dogaja to ali ono. Namreč Nepravično bi bilo, če bi zaradi enega posameznika eh, poenostavili celotno vojno. En posameznik se namreč lahko zmoti. Ampak eh, temeljne odeje, ideje ostajajo. Ali je vlada izvedla preiskave? Ja, eh, nismo eh, se ogotavljali in eh, kaznovali smo vse, ki so storili kazniva dejanja. Ali šiti želijo sodelovati pri osvoboditvi Mosula? Nimamo šiitskih milic, imamo iraško vojsko, ki so pod poveljstvom vlada. Iraka in iraške vlade. Eh, Pešvergeja eh, so na terenu in eh, vedno so pomagali. Gre za mobilizacijo iraškega naroda z namenom obrambe države in zelo harmonično poteka to sodelovanje, kar pa napetosti med Turčijo in Irakom. Irak je od nenehno spoštoval uh, Turčijo in uh, turška vlada je bila prva, ki uh, mi je uh, izrekla čestitke, ko sem uh, bil predsednik uh, vlade. Dejali so, da uh, smo demokracija kot oni. Uh, ali uh, obstajajo sile, ki eh, želijo zamenjati eh, vlado v Turčiji. Ja, morda to uh, sprejemamo, ampak uh, vojaškega udara nikoli ne bomo uh, podprli. Tudi nobeni državi ne bomo dovolili, nobeni sosednji državi ne bomo dovolili, da krši suverenost Iraka. Iran, Saudska Arabija, Kuwait, Sirija, Turčija, eh, vse sosedne eh, države, z vsemi imamo odlične odnose, tudi z Jordanijo. Nikoli ne bomo pa sprejeli, da bi se te države umešavale v našo suverenost ali jo kršile. Imamo tudi eh, svetovalce iz Evrope, iz Amerike in iz drugih držav, tudi iz sosednjih držav. Ti ljudje sodelujejo kot naši svetovalci, pridejo v Irak, dobijo vizum, Eh, to jim podelimo mi na zunanjem ministrstvu in potem spoštujejo tudi eh, čas bivanja, ki jim je dodeljen. To vse poteka po neki logiki, ki ne ogroža naše suverenosti. Torej imamo svetovalce od vse povsod. Kar se tiče Turkmenistancev, tudi oni eh, so del socialnega tkiva, družbenega tkiva v Iraku, predstavljeni so v parlamentu, v vladi in sodelujejo v našem boju. Eh, prišlo je do kritik eh, do Abadija strani določenih skupnosti. To eh, obžalujemo, ampak nimamo zdaj časa, da bi se odzivali na te kritike. Kritike prihajajo predvsem strani predsednika Erdogana. Mi si želimo dobrih odnosov s Turčijo. Želimo jih v prihodnje in vedno želimo, da bi naši odnosi s Turčijo bili dobri. Terorizem pa seveda ogroža vse naše države. Te iste stranke, te isti akteri, ki eh, eh izvajajo zaroto v Turčiji oziroma v Siriji, izvajajo tudi v Iraku, eh, pa v Iranu. Nekateri ste spraševali, če. Eh, tuje države, ki sodelujejo v bitki, naprimer Iran, če smo eh, jih mi sprejeli kot del koalicije. Eh, mi ne želimo vojaških baz v Iraku. Nim, ne poznamo tega koncepta tujih vojaških baz v Iraku. Računamo na tuje prijateljske države, ampak uh, ne želimo si eh, neke vojne med osmi, pa naj gre tukaj za Iran, Irak eh, ali katero koli drugo državo. Kar se tiče letalskih napadov, iraški kurdi eh, so tudi del vojaške vojske, iraške vojske, so tudi del Eh, letalskih sil, del eh, mobiliziranih eh, sil, kot enakopravni zastopniki vojske. Sodelujemo pa z njimi tudi na vladnem področju, gospodarskem, socialnem, upravnem področju. Guverner Musula je še vedno na položaju in deluje prek provincialnega sveta. Imamo seveda probleme na mejah eh, s Turčijo in pa Sirijo. Veste, da so določeni turški elementi vstopili v Irak, torej na iraško ozemlje. Mi bi jim želeli povedati, da eh, tega ne moramo sprejeti, kajti Irak ni šibka država, nismo šibko ljudstvo, smo žrtev terorizma kot tudi druge države. E, po zaslugi naših junaških vojakov pa se zdaj borimo proti terorizmu in nikoli ne bomo sprejeli, da nas vodi kdo drug. Kar se tiče e, nekega prehodnega pravosodja, e, kolegica, ki je postavila to vprašanje, je že zapustila dvorano. Seveda bo treba razmisliti o tem. Ta vprašanja se bodo zastavljala. Treba pa je eh, spoštovati to pravosodje, to sodstvo, ki se bo gotovo preoblikovalo s časom. Eh, mi se bomo realistično tega lotili, smo tudi naklonjeni eh, tranzicijskemu obdobju, tranzicijskemu pravosodju in vsem ukrepom na tem področju. Seveda tudi na humanitarnem področju in pa na področju vladavine prava. Želimo si vladavine prava v Iraku. Sam sem bil eden prvih, ki smo to eh, zahtevali v tranzicijskem obdobju v Iraku. Pravosodje, torej pravičnost in vladavino prava, tega si želimo. Želimo si tudi institucij, ki bodo zastopale pravo na vseh ravnih države vsi se zauzemamo za to, tako kot je bilo to doseženo v Evropi, eh, vendar pa tudi tukaj tega niste dosegli čez noč. Eh, vse zahteva svoj čas, eh, po fazah bomo počasi prišli do tega rezultata. V Iraku smo si vedno želeli doseči eh, najvišji nivo harmonije eh, na družbenem področju, na področju gospodarskega razvoja in tako naprej. Žal mi je, da sem bil tako hiter, da sem na hitro odgovarjal na uh, vsa vaša vprašanja. Kar se pa tiče Irana, mi z zahodno uh, koalicijo uh, sodelujemo, Iran nas podpira, kar se tiče uh, letalske pokritosti, niso pa na terenu. Borci pešmergov. Uh, so iz Iraka in sodelujejo na terenu, ne prihajajo iz tujine, to so Iračani in eh, branijo svojo ozemlje in svojo državo. Pa še eno vprašanje o zaščiti eh, civilistov. Kako jih zaščititi? Mi eh, to načrtujemo. Eh, žal mi je, da sem tako strnil svoje odgovore. Veliko vprašanje je bilo. Mm, veliko je bilo tudi kompleksnih vprašanj, časa pa nimamo. Eh, želel sem tudi se držati časovne omejitve. Če imate eh, še kakšno vprašanje, pa vam bom eh, z veseljem odgovoril, tudi kdaj drugič, ko bo več časa. Hvala vsem kolegom, pa tudi tolmačem, ki so z nami ostali dlje. Kot vidite, se postavlja veliko vprašanj glede situacije v Iraku in v Mosulu. Vse to nas zelo zanima. Uh, smo pa tudi zelo želni informacij uh, in uh, z veseljem jih dobimo od tako dobrega vira, kot ste vi. Hvala, da ste prišli danes k nam, dragi kolegi.